oziroma blago z dvojno rabo. Besedo predajam poročevalcu za štiri minute. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Ne bom uporabil celotnega časa za govor. Mogoče se bom vrnil na vprašanja, ki bodo postavljena v razpravi na koncu te razprave. Najprej naj povem, da eh, ima to poročilo naslednji cilj. Gre za to, da naše zakone prilagodimo spremembam, do katerih je prišlo z novo pogodbo. Tukaj gre za dokaj tehnično vprašanje, pri čemer je treba zagotoviti pospešitev prelagajanja. Komisija je prav gotovo že razumela, da potrebujemo delegirane zakonodajne akte, zato da bi poskrbeli za to, da se parlament ne bo soočal z dolgimi seznami blaga, ki, s katerimi bi se moral posamično ukvarjati. Tukaj gre v glavnem za to, da se te spremembe opravijo čim hitreje, saj drugače se z nami ne bodo več aktualni. Treba je vključiti samo spremembe do leta 2010. Zato moramo zelo hitro delovati, da bi vključili vse spremembe, do katerih je prišlo od leta 2010 naprej. E, tukaj smo se v odmoru soočali z velikimi težavami. Mnoga mnenja se niso ukvarjali z tehničnim vidikom in z tem, kako delati z delegiranimi akti. Sicer pa smo se ukvarjali tudi s celo vrsto drugih vprašanj. socialiste sem razumel tako, da imajo druge predloge. Tukaj gre za vprašanje eh, transparentnosti, kibernetske varnosti in podobno. To so seveda pomembna vprašanja, vendar pa ne bi želel tvegati, da bomo prepozni z tem našim dokumentom glede na to, da socialisti želijo vložiti toliko sprememb kajti celotni sistem proizvodov se stalno spreminja, seznam se stalno spreminja, zato potrebujemo nekaj od komisije za leto 2013. Pravzaprav ne vidim nobenih razlogov za spremembe, ki jih eh, predlagajo eh, socialisti. Tukaj gre za tehnična strokovna vprašanja, kasneje se lahko vrnemo na druga vprašanja, ki jih postavljajo kolegi iz eh, politične skupine socialistov in demokratov. To pa je vsebina mojega poročila. Najlepša hvala. Gospod poročevalec, zdaj pa bomo prisluhnili komisarju de Guhtu. Eh, Spoštovani Eh, predsedujoči, gospod in gospodje. Predlog, o katerem razpravljamo eh, danes, je nadzor nad eh, proizvodi z dvojno rabo. Ta predlog se ukvarja z varnostjo. Evropska unija bi morala biti bolj učinkovita pri preprečevanju tveganja za širjenje orožja za množično uničenje in civilnih objektov. Zato moramo tudi zagotoviti, da bomo izpolnjevali naše mednarodne eh, zaveze. Kot drugo se ta predlog okvarja z napredkom, z blaginjo. S tem bomo izboljšali naš položaj v odnosu do naših eh, konkurentov ter zagotovili, da naši iz, naš izvozni nadzor ne bo oviral eh, vitalnih sektorjev našega gospodarstva. Cilji tega predloga so nekaj, kar zastopa velika večina v tem parlamentu. Poskušamo eh, doseči ravnotežje med varnostjo in spodbojanjem izvoza. Da bi dosegli eh, te cilje, eh, naj bi komisija dobila pristojnost, da aktualizira nadzorne sezname blaga v skladu z uredbo za nadzor izvoza blaga. Ti se z nami bi se morali redno aktualizirati, zato da bi izpolnjevali naše obveznosti na mednarodni ravni in eh, vključiti mednarodni nadzor v eh, evropsko zakonodajo. Trenutno je zakonodajni postopek eh, preveč zapleten in ne omogoča tako hitrega aktualiziranja uh, seznamov. Naj vam dam eh, primer pred eh, kratkim. Dve leti smo potrebovali za eh, prilagoditev splošnega seznama. To lahko zelo ovira gospodarske subjekte, ki ne morejo trgovati z določenimi proizvodi, medtem ko njihovi konkurenti to lahko počnejo zaradi tega, ker so bili proizvodi umaknjeni z seznamom, ki so blaga, ki je pod nadzorom komisija eh, bi morala aktualizirati prilogo 2 blaga za dvojno eh, rabo, ki omogoči trgovanje z eh, neobčutljivim blagom, z nizkim tveganjem, z državami z nizkim tveganjem. To se seveda spreminja glede na okoliščine, gre pa tudi za vprašanje varnosti, zato je vprašanje, kako dolgo bo trajalo, da bo Evropa ohranjala strok nadzor nad določenim blagom in izvozom določeno državo državo. Tukaj gre predvsem za časovno komponento, zato moramo ta proces eh, čim bolj pospešiti. Gospod eh, predsednik, eh, gospod in gospodje, pogledal sem si različne predloge sprememb in bi vas opozoril na revizijo, ki jo opravlja komisija v zvezi z sistemom izvoznega nadzora nad blagom za blago, ki je zunaj predlagane uredbe, kot sem že razložil, eh, predlog, o katerem razpravljamo danes, ima za cilj, da omogočimo eh, izvoz eh, proizvodov in preprečimo izvoz takšnih proizvodov, ki so lahko, ki lahko prispevajo k širjenju orožja za množično uničevanje. Hkrati pa olajšamo zadeve za naše gospodarstvo in to moramo zdaj storiti. Hvala lepa. Gospod komisar, gospod eh, Kaspari je naslednji iz Evropske ljudske stranke dve minuti. Spoštovani gospod eh, predsednik, kolegice in kolegi, navezal bi se na to, kar, s čimer je končal gospod eh, Deguht. V skupnem interesu nam mora biti, da učinkovito nadzorujemo proizvode, ki zapuščajo Evropsko unijo, vendar pa se moramo zavedati, pri čemer gre, zakaj gre v tej konkretni uredbi. Gre za proizvod, ki se uporabljajo v civilne namene, gre za eh, blago civilnega značaja, računalnike, rezervne dele, za eh, vozila, eh, pisarniški materiali in podobno. Kar nas še deli, je vprašanje ex post ali ex ante navajanja eh, določenega izvoza. Tukaj bi se zauzel za to, da podpremo to, kar je zapisano v osnutku predloga uredbe. Če je eh, država na določenem seznamu in proizvod na določenem seznamu, potem v skladu z uredbo lahko izvoznik izvaža ta proizvod. Zdaj si postavljam vprašanje, ali mora to navesti pred izvozom ali po izvozu. Vprašanje ex post, ex ante se ne ukvarja s tem, ali lahko proizvod izvozimo, če je proizvod na seznamu in je država na seznamu, lahko izvozi ta proizvod, gre pa samo za to, če želimo našim gospodarskim subjektom eh, otežiti eh, izvoz in eh, jim s tem, in jih s tem prikrajšati v mednarodni konkurenci. Mislim, da moramo bolje nadzorovati, da moramo hitreje se odzivati in tukaj podpiram predlog komisije in tudi to, kar je dejal poročevalec, tako da lahko komisija čim prej prilagodi te sezname zaradi tega, da ne bomo v preteklosti, ampak bomo izvajali učinkovito izvozno kontrolo. Hvala lepa za socialiste in demokrate gospod Leichtfried. Pa lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegice in kolegi, opažamo, da kadarkoli se ukvarjamo z proizvodi z dvojno rabo, kadarkoli imamo to na dnevnem redu, eh, se zagrejajo telefoni v eh, ministerstvih. Tukaj se intervjuje intervenira, poskuša se prepričati kolegice in kolegi, da vendarle ne glasujejo za eh, nadzor pred izvozom. Ampak če o tem že razpravljamo, moramo jasno povedati, zakaj tukaj gre. Tukaj ne gre za pisarniško opremo, za pisarniške eh, stole, kot je dejal kolega. Gre za proizvode, ki se lahko uporabljajo v vojaške namene. Gre tudi za kemikalije, gre za programsko opremo. In eh, programska oprema se izvaža iz Evrope in je še pred eh, letom dni ali še kasneje ubijale ljudi v, na Bližnjem shodu, ker so jih uporabljali tisti, ki so kršili človekove pravice in zasledovali borce za človekove pravice, ki so jih tudi zapirali in ubijali v naših sosednjih državah na drugi strani sredozemskega morja. Zato bo treba razpravljati tudi o tem, ali ne bi bilo treba takšne izvoze odobriti vnaprej. Kajti kaj bomo s, eh, brez tega? Kakšna je razlika med tem, eh, če nekaj prijavimo 30 dni prej ali kasneje? To pomeni več varnosti za tiste ljudi, ki trpijo zaradi tega, ker se ti proizvodi izvažajo, ki trpijo zaradi tega, da, ker bo nekaj evropskih podjetij prigospodarilo več dobička. Mi pa moramo poskrbeti za to, da bo evropska industrija izvažala blago, ampak eh, to moramo dobro nadzirati in to pred izvozom. Zato se socialisti in demokrati tako zelo zauzemamo za to, da bi oblikovali predlog v tej smeri. Razumem komisijo, tudi razumem ELS. Želijo si, da bi šlo vse hitro, brez problemov. Problemi, ki bodo s tem ustvarjeni, so pa po moje teži, kot eh, pomisleki, ki so bili pravkar izraženi. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa. Smo pod časovnim pritiskom. Naslednji govornik je gospa Marijete Šake. Minuto in pol, prosim. Hvala, eh, predsedujoči komisar, kolegice in kolegi. Pri razpravi bi se osredotočila na tehnologije. Tehnologije igrajo vse bolj pomembno vlogo v življenju državljanov. Tukaj ni več eh, monopolov moči, omogočajo veliko političnih, eh, tudi gospodarskih in drugih možnosti za razvoj. Tehnologije vplivajo na življenje ljudi v različnih državah, na kitajskem, v Burmi in tako naprej. Z dostopom do interneta lahko zahtevajo človekove pravice, pravico združevanja, pravico eh, medijev, svobodo medijev in tako naprej. Tisti, ki se bojijo izgube nadzora, se tukaj borijo in želijo omogočiti onemogočiti dostop do teh tehnologij. Na svetu imamo veliko disidentov, novinarjev in podobno, katerih računalniki so pod nadzorom, katerih spletne strani so pod nadzorom. Tukaj ne gre samo za statistiko gospod Kaspari, ampak gre za življe, vprašanje življenja in smrti. Represivne tehnologije, ki se uporabljajo za nadzor nad ljudmi, nosijo napis Made in Europe. Ne smemo izvažati tehnologije, ki eh, se lahko uporabijo za napad na Evropsko unijo kot eh, tako. Seveda moramo tukaj delovati hitro, preprečiti, eh, moram to vrstni izvod ustvariti enaka pravila za vse in možn večjo fleksibilnost eh, pravic za vse v spremenjajočem se svetu. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospa Keller ima besedo v imenu zelenih. Hvala lepa. Blagozdvojno rabo včasih izgleda nedolžno, ampak avtoritarnim režimom so lahko tako nevani kot eh, strojnice ali tanki. Naše zunanje politične cilje bomo spodkopali, če bomo pošiljali take tehnologije avtoritarnim režimom, ki bodo s tem nadzorovali svobodo ljudi. Nokia, Siemens in podobna podjetja so omogočila eh, razvitje demonstracij. Protestniki so bili zaprti, eh, tudi obsojeni na smrt. To je samo eden od mnogih primerov. Poleg tega komisija z seznamom z katalogom za večjo konkurenčnost podjetij spodbuja uporabo blaga za dvojno rabo. Cilj je boljša eh, izkoristek sinergije med civilnimi in vojaškimi tehnologijami. Nevarnost je, da bi zaradi industrijske politike ogrozili naše varnostne interese, da bi jih pravzaprav razprodali. Zaradi tega bi vas prosila, da podprete eh, predloge sprememb eh, nas, socialistov in tudi ALDE. Hvala lepa. Besedo ima Tyrold of Dartmouth. Za eno minuto izvolite. Uh, use... Vprašanje blaga z dvojno rabo se vedno znova pojavlja. Pomen tega vprašanja je, da imamo proizvode na seznamo. V Združenem kraljestvu bo potrebujemo eh, najprej odobritev Evropske komisije, preden lahko to izvozimo. Seznam to vrstnega blaga naj bi prepričeval, da bi takšno blago prišlo v roke teroristov. Ampak ljudje, kot je Gaddafi, so dobili orožja za milijardne zneske v samo treh letih. to se zdi po eni, iz, zato je ta politika po eni strani neverodostojna in hinavska. Predlog ima namen dati več eh, pravic komisiji pri odločanju, katero blago se bo znašlo na seznamo. Združeno kraljestvo je globalna trgovinska nacija. Minuto in pol imam, tako so mi povedali. Zdi se nam popolnoma neupravičeno, da bi birokrati regulirali izvoz Evrope in eh, tudi izvoz Združenega kraljestva. Hvala lepa. Eh, hvala lepa. Eh, gospod Susta ima zdaj besedo za eno minuto. Ne, gospoda Suste ni. minuto gospoda Suste bi prevzel, če dovolite. Gospod Susta se s tem strinja, žal ne more biti tukaj, bi mi pa prenesel to minuto. Catch the eye, uh, during the catch the eye procedure you will have. Ste v catch the eye in boste imeli ta možnost uh, govora. Zdaj pa bomo prisluhnili gospodu Kustašu. Kustašu.

In to je dobro v predlogu komisije. S tem bomo preprečili zakasnitve v sprejemanju odločitve in odločitev in omogočili hitrejše postopke, pa vendar bi morali paziti na tisto blago, ki lahko krši človekove pravice, sploh ko gre za eh, tehnologijo, za prestrezanje in tehnologije za pristizanje komunikacij, eh, mobilnih telefonov, računalnikov in podobno. Zato podpiramo tudi predloge sprememb ALDE in GUE. Eh, hvala lepa. Zdaj, zdaj pa ima besedo ponovno gospod Lajfrid v postopku, kaj že daj. Eh, hvala lepa. Še enkrat sem se želel oglasiti, ker sem želel povedati to, kar se je navezali na to, kar je povedal gospod Darth Maud. Uh, Kar je povedal, je bilo zanimivo, ampak napačno. V tej uredbi o vlago z dvojno rabo ne gre za to, da bi onemogočili izvoze Združenega kraljestva. Gre za to, da bi za vse evropske izvoznike veljali in enaki pogoji, enake možnosti. Veliko Britanijo poznam kot zelo korektno eh, državo, ki deluje zelo zakonito. Imamo pa tudi drugačne države, ki se ne držijo tako vseh eh, pravil in eh, niso tako pozorni na to, kaj vse se izvaža. Takšna ureditev bom dala enake možnosti za vse, ki se držijo zakonov. Zato ne smete biti načeloma vedno proti vsemu, kar počne Evropa. Poglejte, zakaj v resnici gre. Tukaj so tudi prednosti za Združeno kraljestvo z ukrepi, ki jih sprejema Evropska unija. Takšen primer je tudi ta uredba. Zato vas prosim, da pogledate na to, zakaj gre. Gospod Overmajer. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Pri blago z dvojno rabo gre za proizvode, ki je civilnega značaja, se lahko uporablja tudi vojaške namene. To je eh, lahko računalniška tehnologija ali pa tudi vesoljska tehnologija, letalska eh, tehnologija. Pri izvozu moramo paziti na to, da ne bomo preveč omejevali zakonitega izvoza. Tehnološki proizvodi se zelo hitro razvijajo, zato je nujno potrebno zagotoviti hiter odziv Evropske unije, kajti če bodo hitreje reagirale tretje države, bodo imele s tem konkurenčno prednost. Ustrezno izvajanje pa je povezano z osnovnimi pogoji. To je nemotena komunikacija med nadzornimi organi v, držav, v državah članicah, sodelovanje med agencijami za nadzor in stroge kazni pri neupoštevanju eh, predpisov. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod eh, komisar Dehucht ima zdaj besedo. Thank you, Mr. President. Hvala lepa, eh, gospod predsednik. Zelo kratek bom. Rad bi samo zagotovil v Evropskem parlamentu, da smo pripravljeni posredovati vse informacije in dokumente Evropskemu parlamentu, ko bomo pripravili delegirane akte, tako da bi zagotovili ustrezno poročitev delegiranih aktov v skladu z našimi zavezami, kar pa zadeva to, kar je povedala gospa Šake, glede programske opreme in podobno, bi se mora zavedati, da je Evropska unija hitro ukrepala, da bi preprečila izva, izvoze tehnologije za prestrezanje in sploh pri kršenju človekovih pravic. To je bilo storjeno tudi v primeru uvedbe sankcij proti Iranu. Povedal sem, zakaj gre v tem predlogu. V tem predlogu gre za to, da smo hitri hitri moramo biti pri umiku proizvodov seznama in pri uvrščanju proizvodov na seznam in zato potrebujemo vašo podporo oziroma vaše soglasje. Hvala lepa. In na koncu dobi besedo gospod Fjellner kot poročevalec. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Kot prvo naj povem, da, s, da se strinjamo z bistvenimi zadevami blago z dvojno rabo se lahko uporabi za zatiranje ljudi v vojaške namene in zato imamo, ali naj povem drugače, bi morali imeti najmočnejšo zakonodajo na tem področju. Gre pa za to, da tega nimamo več, kajti v skladu z izvonsko pogodbo se ti seznami spreminjajo. To predolgo traja in ko se spreminja svet, moramo mi spreminjati našo zakonodajo. In zato moramo na hitro sprejeti to zakonodajo. Ne pa prejudicirati vso razpravo o zakonodaji, ki se ukvarja s temi problemi. O tem bomo govorili, ko bomo prišli do tega. Zdaj pa moramo spremeniti to zakonodajo na osnovi predloga komisije. Torej, vse ob svojem času. Zdaj je čas, da sprejmemo ta predlog, ne pa da prejudiciramo prihodne razprave. Hvala lepa, gospod poročevalec. Najlepša hvala tudi za sodelo, ki ste ga vložili v pripravo poročila. Zaključujemo za razpravo. Obžalujem, da nismo mogli upoštevati tudi drugih prijavljenih k besedi, zaradi tega, ker smo pod časovnim pritiskom. Čez 8 minut bomo nadaljevali, ob 18. uri bomo nadaljevali z glasovanjem.